Spoštovane kolegice in kolegi, prosim, če se lahko posedete. Ponovno otvarjam zasedanje. Glasovanje o osnutku proračuna za leto 2017 se nadaljuje in sicer bomo najprej obravnavali proračun Evropskega parlamenta od Delekena, potem sistem pilotne projekte in pripravljalne aktivnosti in kot eh, tretje plačila. Prosim torej, če se lahko opremite z glasovalnimi sezdami za proračun parlamenta. Amandma ena, namen tu je, da se ohrani obseg proračuna, kot smo ga potrdili spomladi. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Dru, pri drugem gre za to, da če bodo potekala glasovanja o amantmajih, to lahko pomeni samo neutralnost proračuna, torej da ne bo prišlo do povišanja zneskov. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Torej, zdaj pa imamo na vrsti amandma SD 7198, SD 7091 in SD 7198. In vse to lahko združimo v en sam sklop. Kdo je za? proti. Preverimo elektronsko, prosim. Glasujte. Konec glasovanja. 21 za, 15 proti, torej sprejeto. Gospod Gajer, želite besedo? Ne, dobro. Zdaj glasujemo v sklopu o amandmajih 789 in 792. Za? Proti? Sprejeto. amandma 2002. Kdo je za? Proti? Preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 25 za 9 proti 4 vzdržani. Zdaj pa vsega, kar... Kore glasujemo v bloku, torej v sklopu 7837, 787 nič, 7836 in 4622, 7868 in 4654 ter 7871 in 4657. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrneno. 7285 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Amandma 1004, kdo je za? A ne, se upravičujem, pravi predsednik. Amandma 7981 pri postavki 1004, kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. 7288, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrneno. 8404 in 4836, za? Proti? Zavrneno. 7835, 4621, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrneno. 8201, za? Proti? Vzdržani, zavrneno. 8204. 7297 za, proti, vzdržani je zavrnjeno. 7839 in 4625, kdo je za, proti. Preverimo, in sicer elektronsko. Konec glasovanja, zavrnjeno. 29 proti 11 za, proti. 7840 in 4626, gre za, proti, zdržani, zavrnjeno. 7303, za, proti. Preverimo, niste vsi dvigali rok, torej 7304. Glasujte, prosim, elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 5 za 33 proti. Prosim, dvigujte roke, ko glasujemo. 7, 8, 4, 1 in 4, 6, 2, 7. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 8, 2, nič 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Zavrnjeno. 7842-4628. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 4629 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 4630 za. Proti? Vzdržani? Preverimo. Elektronsko prosim, glasujte. Konec glasovanja. Zavrjeno 15 za, 25 proti. 7, 3, nič, 8 za. Proti. Držani zavrjeno. E, rezerve 4, 2, 4, 6 za, proti, vzdržani, zavrneno, 8, 2, 3 za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno. 8, 2, nič, 5, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Opombe, 8, 1, 2, 6, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8, 1, 8, 7, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4, 9, nič, 2, za, proti, proti, zdržani, sprejeto. 7, 8, 4, 3 za, proti, zdržani, sprejeto. 7, 8, 4, 4, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Sedem, ena, devet, šest, za, proti, zdržani, sprejeto. 7197 za, proti, zdržani, sprejeto. 7199 za, proti, zdržani, sprejeto. 7198 za, proti, zdržani, sprejeto. Tako, sedaj pa prehajamo k pilotnim projektom in pripravljalnim aktivnostim. E, generalni pročevalec, želite morda potrditi, da ste uspeli zaključiti z delom tekom odmora za kosilo? Izvolite, beseda je vaša. Ja, smo že blizu popolnosti, ampak ne ravno. Če pogledamo na stran 4, vidimo na vrhu pripravljalno aktivnost 1-2, odbor za regionalne zadeve, na predlog odbora za regionalne zadeve in ELS. To, to se je nekako dvakrat urinilo v seznam in ker je temu tako, mislim, da obveznost in plačila dvignemo z 500 tisoč na 1 milijon. To je torej še ta mala napaka, ki jo je treba odpraviti, potem pa bo zadeva popolna. Torej, stran 4, regi 65-76, podpora eh, rasti in upravljanju v regijah, kjer je razvoj za muja, tu lahko obveznosti in plačila eh, povečamo, vse sodi v okvir kot predvidno, torej s 500 tisoč na 1 milijon in potem je zadeva sprejemljiva. Torej predlagate, da tako obveznosti kot plačila dvignemo z 500 tisoč na milijon. Prav razumem? Tako je. Dobro. torej seznam, ki je pred nami z omenjenimi spremembami pri amandmaju 6576, sprememba s 500 tisoč na 1 milijon. Torej ta dokument v celoti lahko sedaj damo na glasovanje. Kdo je za? Ta seznam proti. Držani potrjeno. Imamo tudi več eh, amandmajev. Nič 2, nič 4, 7, 7, nič 3, amandmaj 7, 9, 7, 9, 8, 4, 5, 9, 4, 3, 3, 7 in 4, 8, 8, 8. Glasujte, prosim, kdo je za. Proti. Stržani zavrnjeno. Ostali amendmaji so bili omaknjeni, s tem smo torej zaključili z glasovanjem o PPP-ajih, torej pilotnih projektih in pripravljenih aktivnostih. Zdaj pa prehajamo še na zadnji vidik in sicer plačila. Samo trenutek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 Bien, mes chers collègues, avant de passer au vote relatif au paiement. Torej, dragi kolegi, preden glasujemo o plačilih, naj vas spomnim, da imamo popravek glasovanja k amandmaju 5298 odbora AFET, kar zadeva proračun za službo znanje delovanje, oddelek 10. Namreč tu nimamo nobenega zneska pri plačilih, glede na to, da gre za Eh, konkretna plačila, je potrebno zagotoviti ustrezen znezek tudi pri obveznosti. Gre za 800 tisoč evrov. Ta tehnična sprememba se bo torej vnesla v dokumentacijo. Tako, zdaj pa plačila. Pri plačilih imamo najprej glasovanje v sklopu. Pri prvem sklopu gre za to, da se določi raven plačil. Glede predloga komisije, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi sklop eh, zadeva nekaj pod amandmajev in začeli bomo morda s tem. Ne, glasujemo kar o celotnem sklopu torej ta drugi sklop. Gre za skupno 5 milijonov, ki jih vidite v preglednici. Torej, kdo podpira ta drugi sklop? Kdo nasprotuje? Vzdržani sprejeto. S tem smo, spoštovane kolegice in kolegi, tudi vzdržani zaključili s proračunom oziroma osnutkom proračuna za leto 2017. Še enkrat eh, hvala splošnemu poročevalcu in vsem tistim, ki ste zagotovili tudi svoje lastne prispevke. Hvala in čestitke torej vsem našim ekipam in eh, upam, da bo naslednik gospe Georgijeve tudi spoštoval in upošteval naše, naše zid glasovanja in da bo tudi svet to upošteval. Hvala tudi gospodu Tarandu za ostale oddelke, ki mislim, da je tudi sam izkazal zredno mero odločnosti. Tako da upamo, da bo svet vse naše amandmaje upošteval, ko bo prišel trenutek za spravni postopek. Kolegice in kolege, nismo še zaključili, še kar nekaj poročil nas čaka. Tisti, ki želite oditi iz dvorane, prosim, če to storite, skar mm, se da malo hrupa, da bomo lahko nadaljevali z delom in če to lahko storite celo v tišini, bom še bolj hvaležen. Mes chers collègues, je dois vous rendre compte. Spoštovane kolegice in kolegi, naj vas opomnim na nalogo, ki ste mi jo poverili glede splošnega pregleda poslovnika parlamenta. Lepo prosim, malo posluha. če morda lahko prenehate s pogovori v prvem in naslednjih krogih eh, okrog dvorane, tako da tisti, ki želite zapustiti dvorano, prosim to storite čim prej. Rad bi vam eh, torej poročal o nalogi, ki ste mi jo poverili glede spremembe poslovnika parlamenta. Eh, kontekst, eh, ki sem ga upošteval, je kontekst izkušenj naših poročevalcev, ki so bili odgovorni za proračun parlamenta, že da te prej za 2016 in eh, indektaran za 2017. Proračun Evropskega parlamenta je seveda bil deležen tudi določenih nerazumevan odbor AFKO, torej poročilo Korbet, ravno v tem trenutku obravnava spremembe poslovnika in zato se nam zdi edino prav in legitimno, da tudi naš odbor prispeva k tej razpravi. Delovna skupina pod vodstvom podpredsednika Vilanda je organizirala administrativna posvetovanja, da bi na ta način opravili nekako prevetritev našega poslovnika. Eh, moje poročilo je razdeljeno v dva večja sklopa. Prvi sklop je tehnične narave, drugi pa bi ga označil politične narave. Glede tehničnih vidikov, predlagam, da se lotimo dela v smislu prečiščevanja besedila pod vodstvom gospoda eh, Vilanda, gre najprej za člen 95. Namen je, da se jasno določi razmejitev pristojnosti med odborom za proračun in eh, odborom za nadzor proračuna. Prav tako je pomembno, da opredelimo naše pristojnosti, kar zadeva posebne inštrumente. Verjetno se spomnite komplikacij in eh, tudi nerazumevanj, ki smo jih bili deležni glede posebnih inštrumentov. In to je potem pomenilo, da so druge, druge odbori prav tako želeli to vrstne inštrumente. Amandma 9 k prilogi 6. Tu gre za to, da naj bi se tudi posvetovali z Libijem glede posebnega inštrumenta v okviru reševanja begunske krize in tu je treba jasno povedati, da kadar gre za posebne inštrumente, gre za pristojnost, ki odpade na odbor za proračun. Tako, zdaj pa tako imenovani politični eh, sklop. To se mi zdi najbolj vsebinski del za naš odbor. Proračun Evropskega parlamenta in na eh, naš eh, odnos do predsedstva je bil pogosto vir nerazumevanja in eh, tudi vir določenih frustracij. Predsedstvo zdaj pripravlja osnutek, z nami se je posvetujejo, srečujemo se, poročevalci, poročevalci v senci, člani predsedstva, skušamo najti rešitve, se usklajevati. Eh, upoštevamo seveda tudi politične razsežnosti tega dogovora, kajti gre za poročilo odbora za proračun, ki bo predmet razprave v plenumu in predsedstvo še kar naprej počne to, kar mu je volja. Gre torej za postavljanje pod vprašanje internalizacije službe voznikov, Kratek čas zatem pa je prišlo tudi do razpisa delovnih mest šoferjev. Torej, tri predlogi. Prvi, razjasnitev odgovornosti vseh upletenih. In pomembno je, da ima naš odbor zadnjo besedo, preden gre o predlog na plenum. Če je potrebno določiti politično odgovornost za proračunsko odločitev, se mi zdi edino prav, da smo mi eh, vodilni pri prevzemanju te odgovornosti. No in v ta namen predlagam, da se pri pripravi ocen eh, predsedstva, nastanemo na delo predsedstva, da se upošteva stališče odbora za proračun in eh, skupaj z proračunskimi usklajevanji, naj bo to poročilo tisto, glede katerega se bo plenom izjasnil. Seveda bo to prihajalo do spravnih postopkov, do iskanja eh, dogovora, ampak eh, v končni posledici je to poročilo odbora za proračun in na nas je torej, da se izpogajamo o splošnem proračunu s svetom, eh, kajti od naše proračunske discipline je odvisna tudi, tudi naša verodostojnost napram ostalim institucijam, kajti če Eh, bodo posumili v mm, našo proračunsko disciplino, potem bo tudi mm, naša avtoriteta v pogajanjih s svetom eh, bistveno okrnjena. Moj drugi predlog zadeva načelo, da bi v poslovnik zapisali, zahtevo po dolgo in kratkoročnem eh, načrtovanju, kjer jasno razlikujemo med investicijami in tekočimi stroški. O tem smo jasno govorili v poročilu Tarant in vsak prihodni proračun torej mora poštevati tudi dolgoročno strategijo, da bomo te stvari imeli v eh, mislih. Včeraj sem bil zelo presenečen, ko sem prijel poročilo generalnega sekretarja, kjer je pisalo, da glede na to, da eh, so v Veliki Britaniji glasovali o, izglasovali Brexit, je nemogoče dajati napovedi. To mislim, da je res nekaj, česar ta zbor ni vreden in zato protestiram proti to vrstnemu odnosu generalnega sekretarja. Prav tako predlagam, da naši eh, kolegi v predsedstvu glasujejo v predsedstvu poemensko, eh, ko bodo sprejemali te ocene oziroma, oziroma napovedi v plenumu bomo s poemenskim glasovanjem postali bistveno bolj pozorni glede tega, o čem glasujemo. Torej, vrača se k starim eh, načelom eh, javnih financ, člen 15 eh, deklaracije o človekovih in državljanskih pravicah, brez dvoma določa, citiram, družba ima pravico zahtevati, da vsak uradnik odgovarja za svoje izdatke. Danes pa se predvsem vse skupaj naslanja na ocene. Zato bo pomensko glasovanje manjšini omogočalo, da predsedstvo ustrezno utemeli svoje odločitve. In mislim, da je to nek način, kako zagotoviti, da bodo vsi bolj pozorni na to, kar počnejo in na to, o čem odločajo, ko gre za proračun. Teh amadmajev torej je devet in z njihovo pomočjo bomo razjasnili vlogo vseh in tudi uh, zmanjšali število pravil v našem poslovniku, kajti na ta način bomo imeli vse skupaj v enem samem členu in na nobenih razhajajočih tolmačen v prihodnje ne bi smelo več biti. Tako, zdaj pa me zanimajo vaše stališča, vaš odziv. Mm. Gospod Fernandez. Je remercie le travail de notre président. Zahvaljujem se za delo našemu predsedniku. Ne vem, ali želite takojšen odziv eh, pri tej temi delajo eh, z nami tudi številni uradniki in želim slišati vaše mnenje, eh, ampak ne vem, ali se zelo mudi, ali lahko o tem še razpravljamo. Ali lahko tudi k vašim predlogom sprememb eh, vložimo kakšne predloge sprememb? Ali je to že predlog za plenarno zasedanje? Ne, ne, ne. Danes imamo izmenjavo mnen, videli bomo, eh, kakšna so mnenja. In eh, imamo čas. In dobro je, če se izrazijo poslanci v zvezi s tem, Eh, zdaj imamo priložnost, da poslanci, ki jih izvoli ljudstvo, da eh, se izrazijo o eh, teh zadevah. 4. oktobra ob treh popovdne pa bo rok za vlaganje predlogov sprememb. O tem besedilu, ki ga predlagam. Potem 11. oktobra bomo glasovali tukaj v odboru za proračun, novembra pa se bo o tem odločal še odbor AFKO. Gospod Fernandez, izvolite. Hvala. No, mi bomo vložili nekaj predlogov sprememb. Kot eh, predsednik tudi sam eh, vedno povem tisto, kar mislim. In prepričan sem, da. So politični svetovalci tudi zelo pomembni, ampak eh, poslanci vedno podajo svoje mnenje in morajo biti tudi uh, razpoložljivi v tem odboru in v parlamentu. Imamo odlične poslance in poslanke. Državljani tega včasih ne vedo. In to je res. Ne smemo zmanjševati svoje vloge in svojega položaja. Dobro je, da eh, bomo tudi imeli čas za razpravo o tem. Hvala, eh, gospod predsednik, za vaše delo pri tem dosjeju. To je pomembno tudi z vidika eh, proračuna parlamenta. Moramo biti zelo transparentni in vloga vsakega izmed nas mora biti jasna. Demokracija zahteva preglednost, pa tudi odgovornost. Ampak zato, da bomo imeli odgovornost, je treba tudi vedeti, kaj eh, je v pristojnosti koga in kaj komu pripada. Hvala. Gospa Gardija Saval. Dezole, predvidevam, me je že dan. Oprostite, eh, prišla sem pozno, ker sem bila prej na enem drugem sestanku, tako da nisem uh, slišala vaših uh, uvodnih besed. Uh, mi bomo tudi vložili predloge sprememb, če bo to potrebno. Zdaj pa bi rada slišala uh, tudi komentarji kolegov. Hvala lepa, predsednik. Tudi sam bom kratek, s čisto kratkim mnenjem. Nasplošno se mi zdi to, kar ste dejali, absolutno vredno podpore, rad pa bi se osredotočil na naraščajočo preglednost. In k temu lahko prispevajo tudi poimenska glasovanja, tako da se bomo kot poslanci jasno izrekli in bodo državljani vedeli, zakaj glasujemo v tem parlamentu, kajti pogosto se upravičeno govori o tem, kritizira to, da se mnenja, ki jih slišimo iz določene stranke v državi, potem ne ujemajo z obnašanjem pri glasovanju tu. In to moramo zagotoviti, to preglednost. Zato se mi to zdi pomembna točka. Zame bi bilo pomembno tudi tole, morda gre to nekoliko preko mandata, ki ste ga napovedali, resolucije tega parlamenta nasplošno so preveč obsežne. To je pomankljivost, ne samo kar se tiče števila besed, temveč tudi kar se tiče vsebine. Pogosto potrjujemo poročila ki imajo 50 ali 100 posameznih točk. In mislim, da ne bi bilo potrebno vedno vseh imenovati. Mislim, da bi bilo bolj pregledno, če bi se osredotočili na manj točk, tako da bi naslovi določenega poročila že dejansko tudi povedali, zakaj gre. Gotovo bi lahko tudi tukaj veliko dosegli v interesu državljanov, kot sem dejal. Trop d'informations tue l'information. Preveč informacij ubije informacije. Eh, preveč davkov ubije davke, bi lahko tudi rekli. Ali lahko prosim poročevalca, gospoda Deprija, da tudi on poda svoje mnenje? No, nisem več jaz eh, poročevalec, gospod predsednik. No, za eh, spremembe pri proračunu za 2016 pa ste poročevalec. No, rekel bi, da zelo cenim vaše delo na tem področju. Ne samo zato, ker predlagate transparentnost, ampak tudi več jasnosti pri sosledju odročenih eh, operacij, ki vodijo eh, do eh, glasovanja v odboru za proračun o proračunu parlamenta. Mislim, da je peti predlog spremembe najpomembnejši v tem amandmaju eh, definirate eh, sam postopek, eh, ki se mi zdi zelo pomemben. In predsedstvo ne samo da sprejema odločitve, ampak se ukvarja s celotnim postopkom, gre za akt. Prav tako ne sprejemajo samo ocen, ampak tudi tako imenovani establishment plan v okviru programiranja na srednji in dolgi rok. In meni se to zdi zelo pomembno, kajti na ta način imamo vizijo ne samo za proračun tistega leta, ampak tudi za eh, naslednja leta. Vem, da vam je ta ideja blizu, ampak predlog, ki je oblikovan, eh, tudi ustvarja razliko med operativnim eh, proračunom in pa funkcionalnim proračunom oziroma investicijami. In zato podpiram predloge sprememb, ki ste jih vložili, šesti predlog spremembe zadeva časovnico in pa tudi prenos eh, v odbor za proračun. Imam pa kratko vprašanje in sicer o obveznosti, da imamo poimensko glasovanje znotraj predsedstva a priori eh, gre tukaj za transparentnost, nič nimam proti temu, ampak moje vprašanje je, ali to izhaja iz notranje ureditve predsedstva ali iz eh, kakšne druge ureditve. Predsedstvu ne dopušča možnosti, da ustvarja pravila, eh, ki jih potem uporablja na tak način tukaj še nimam dokončne sodbe, ampak eh, malo bolj previden bi bil, kar se tega tiče. Ne zato, da bi se zauzemal za manjšo eh, jasnost, zato, da bi imeli eh, nejasna pravila, ampak eh, v pravilniku moramo jasno povedati, ali bomo predsedstvu prepustili to možnost, da se sam, samo organizira. Toliko v zvezi s tem. Hvala. Oui, Fernandez. Gospod Fernandez, poslušal sem vas, nimam dokumenta. Ja vem, da so ga nekateri že prejeli, mi pa ga nismo dobili. In zato ne moremo zdaj podati vsebinskega prispevka o neki ustni izjavi, ne da bi predtem prebrali dokument. Vendar pa je tudi izmenjava mnen zelo pomembna in eh, potem bom tudi jaz eh, v drugih razpravah še govoril o tem poimenskem glasovanju. Kajti eh, to je način, kako se zmanjša svoboda poslancev kaj ti mnogi izvajajo pritisk, eh, da bo potem eh, v tisku eh, to objavljeno ali pa da moramo, kar se tiče tiska, biti tiho. Mislim, da bi morali poslanci sami odločati o tem in o tej stvari bi morali še razmisliti. Bomo pa se lahko izjasnili. Eh, potem, ko bomo prebrali dokument. Gospod Tarant. Em. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da je to, o čemer govorimo sedaj, čeprav nimajo vsi besedila pred sabo, da je to zelo pomembno. Kaj ti v boru za proračun sedimo že dve leti in letno, mesečno in tedensko bomo naleteli na težave, da imamo proračunska pooblastila, vendar pa potem včasih nekateri neznani ljudje anonimni sprejemajo odločitev v imenu nas. Mi kot odbor za proračun pa imamo potem odgovornost za odločitve, ki so jo sprejele neke druge skupine, neka druga, druga bitja in tako dalje. Tako da je to resnično pomembna pobuda. Naj pa povem, da je v zadnjem mandatu 2009-2014 bilo tako, da sem bil član odbora AFKO. In to je zelo težak odbor, kajti zelo počasi se rojeva nova zakonodaja. Imeli smo dve leti in pol razprav, podpisi pisnih izjav so bili, ali jih nazbiramo podpise za pisne izjave pred plenarnim zasedanjem, pred plenarno dvorano ali ne. In potem smo se odločili, da ne. Sedaj se zbirajo podpisi o Sibiriji, pa potem nihče ne gre tja, čeprav je to vprašanje pomembno. Torej, trije vidiki so predsednik Artui je že dolgo to spodbujal, da moramo torej razlikovati med operativnimi izdatki in strateškimi naložbami. Gotovo je vidik časovnega razporeda zelo pomemben, kdo predlaga kaj in kako hitro se na določen organ odzove. In potem tretje vprašanje odgovornosti. V tem smislu bi podprl zamisel predsednika, da bi poimenska glasovanja bila boljša pot za to, da ugotovimo, kdo je odgovoren za kakšen izid. Seveda, lahko rečemo tudi, da ne moremo pisati pravil za predsedstvo. Ne moremo jim govoriti, kako naj opravljajo svoje sestanke. Vendar pa moram povedati, da bomo kmalo izvolili novo predsedstvo. Lahko torej pošljemo sporočilo tudi prek tega postopka. In to je v bistvu vse, kar sem želel povedati v smislu te teme. Vendar pa kot odbor bi morali morda se ogledati vse besedice in vse fraze, kar pa se Afka tiče, pa smo lahko uspešni le, če bomo enotni, če bomo želeli izboljšati poslovnik. leta 2014 je parlament kljub Farađo in Lepenovi še vedno dobro deloval, sedaj pa je to korak v pravo smer, da bi posodobili in spremenili poslovnik. Hvala lepa. Hvala, gospod Gajer. Hvala lepa, predsednik. Tega dokumenta tudi sam še nisem v celoti prebral. Razumeli boste, da nisem imel prav veliko časa v zadnjih dneh, bil sem ponoma zaposlen s proračunom, zato sem sedaj seveda prisluhnil vašim izjavam. Imam pa splošno pripombo, ki jo želim posredovati. Naloga odbora za proračun je, da kot strokovnjaki pripravljamo odločitve plenarnega zasedanja. To je bila že od nekdaj naša naloga. Kar se tiče proračuna parlamenta, pa seveda nismo skupina, ki potem je nad predsedstvom. Predsedstvo je pač predsedstvo. To pomeni, da so oni tisti, ki konec koncev nosijo odgovornost za izvajanje proračuna. Mi kot pristojni strokovni odbor pa imamo posvetovano funkcijo. V bistvu pa nas ne vidim v funkciji tega, ki bi nam omogočala, da bi torej lahko nasprotovali odločitvam predsedstva ali jih popravljali. To je logika naše institucije. V tej razpravi se osredotočamo na to, ali si želimo pojmenskega glasovanja ali ne. Razumel pa se vaše izjave tudi to, tako da bi naj bili tudi vsebinski. Mislim, da bi potem teh 15, tudi če bi imeli pojmensko glasovanje, se potem odločili, da bi glasovali tako ali drugače. Je bilo potem 15 nič. Torej, to je nekaj, če se sploh ne pričakujem. Vendar pa gre bolj za vprašanje. Predsednika tu je govoril o internalizaciji vozniške službe. Mislim, da moramo seveda izpostaviti posebnosti. Odbor za nadzor proračuna si želim, in sam sem tudi član, da dobimo od sveta informacije, ko mu podarimo razrešnico, kako izvaja svoj proračun. Tega pa ne dobimo in sicer z razlago, da imamo džentlmenski sporozum iz 70-ih let, katerem je bilo dogovorjeno v, takrašni, v takratni obliki, torej da svet da torej svet ne posega v proračun parlamenta, parlament pa ne v proračun sveta. Če pa imamo proračunski postopek, tako kot ga poznamo pri komisiji in ga uporabimo za parlament, potem me skrbi, da bo svet potem seveda dejal, da bo poskušal zagotoviti kot druga roka proračunskega organa, da bo posegal tudi v proračun parlamenta. Prosim torej za to, da smo tukaj enotni. Preden bi šli predaleč z našimi predlogi in bi potem neopravičeno dobili velik aplaus sveta, ker bi jim potem uspelo doseči vpliv na proračun parlamenta. Tega si mislim, da ne želimo. Merci, Hvala. Eh, želi spregovoriti še kdo? Gospod Deprej, izvolite. Eh, Gospod eh, predsednik, ne želim se javiti še enkrat, ampak samo eno vprašanje bi imel za gospoda Gajerja ne vidim, v čem ti predlogi svetu omogočajo, kajti svet sploh ni omenjen v teh predlogih, eh, nobenega sklica na svet eh, ni, eh, da bi mi nadzorovali izdatke sveta ali pa da bi svet tukaj udeležen kakšnega nadzora. No, pet odstotno znižanje je predlagano. To je v medinstitucionalnem sporazumu, ampak tri institucije so podpisale, da lahko ena drugo preverjajo, če eh, se tega držijo, ko gre za uh, to znižanje. Uh, sicer pa svet ne bi imel nobene besede pri uh, tem osebju, uh, naprimer, uh, ko gre za naprimer, 76 mest. Uh, Kako je eh, z glasovanjem liberalcev pri tem? Eh, ne vem. Sam govorim v imenu skupine Alde. Ti ne moreš govoriti v imenu skupine Alde, čeprav uh, te cenim kot prijatelja, ampak jaz govorim v imenu skupine Alde. No, Gospodu Gajarju želim predočiti problem s poimenskim glasovanjem. Ta določba eh, se mi zdi, da eh, izraža neko nezaupanje ali pa celo eh, željo po kaznovanju. Strinjam se z drugimi točkami, imam pa velik vprašaj, pri tej določbi, torej ko gre za poimensko glasovanje, mislim, da gre tukaj za poseganje v pristojnosti predsedstva in predsedstvo bi imelo s tem težave, gotovo tega ne bi sprejelo in to bi nam pošilo še več težav. Hvala. Le, le ta, Gospod Fernandez. Rad bi povedal, da se strinjam s tem, kar je povedal Žerar. Sam imam tudi težave. Eh, s tem, da jih govorim v imenu skupine ELS. Če bi govoril še v imenu Alde, bi bilo to res nemogoče. Ne govorim tukaj o glasovanju, ampak o začetku tega predloga oziroma izvoru predloga, o katerem govorimo, ne pa o glasovanju. Govorim o tem, kako je prišlo do tega predloga. 66 oziroma 76 mest. 76 mest. Rad bi, da bi se politiki tukaj jasno izrazili. Včasih se mi zdi, da eh, generalni sekretar eh, govori eh, v imenu parlamenta oziroma generalni sekretar skupine govori v imenu skupine. Morali pa bi se izraziti tudi politiki, kako bomo uh, Eh, rešili Evropsko unijo, kako bomo dali eh, Evropski uniji demokratično podobo, gotovo ne na ta način. S tem se spravljamo v nevarnost in mislim, da bi politiki morali prevzeti svojo odgovornost. Nisem govoril o 76 delovnih mestih, ki ste jih vi omenjali. Ampak tega procesa ne sprejemam in zaradi tega bi tudi bil zmožen glasovati proti proračunu parlamenta. No, Mogoče sem tukaj res šel malo predaleč pri tem poimenskem glasovanju. Ampak uh, moramo pa tudi prinesti neko dodano vredno. Zato sem postavil mejo tako daleč. Mogoče ne bomo prišli tako daleč, ampak eh, nekaj je treba doseči. Obrnil sem se proti podpredsedniku moje skupine, ki mi je nekaj rekel, pa tega nisem poznal. Kaj to pomeni, da bomo glasovali na drugačen način. Naša avtoriteta je odvisna od eh, eh, tega, kako bomo sposobni prevzeti odgovornost, kako bomo upravljali svoje delo. Naša avtoriteta je odvisna od eh, našega ravnanja in zgleda, ne pa od besed. Včasih je bolje narediti poročilo na dveh straneh, kajti to bo vsaj prebrano.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 Hvala, niste še prebrali končnega besedila. In mislim, da bo vsak lahko to prebral. Še enkrat o teh razmislekih. Zelo upravičeni argumenti obstajajo. kako bi naj izgledali postopki in preglednost v parlamentu. O teh treh načelih smo že slišali. Vedno znova pa smo tudi v odboru za proračun se razburjali zato, ker nekateri dokumenti, ki jih pošilja uprava, kar se tiče parlamentarnega proračuna, in to sem veliko krat videl kar že kot metodo, da je torej veliko teh dokumentov prišlo na voljo prepozno tudi za poročevalce in nismo imeli dovolj časa, da bi se posvetili tem dosjejem in da bi si jih resni, resnično podrobno ogledali. Neodvisno od vprašanja poimensko glasovanje ali ne, s tem nimam težav. Če, me, če mi zapisate, če zapišete to tudi, kar sem povedal eh, in kako sem glasoval v zapisnik, vendar pa je potem seveda vprašanje političnih skupin vprašanje neodvisnosti in odgovornosti organov v Evropskem parlamentu. Kaj ti morajo pač paziti, koga izvolijo v predsedstvo parlamenta? Ali zato, da uprava narekuje elitem in potem samo predsedstvo se sprema, ali pa predsedstvo, oziroma tudi mi tukaj, odboru za proračun, rečemo, dragi moji, razen če ne bo nujne potrebe, bomo zavrnili vsakašne prenose sredstev, če ne bomo vsaj teden prej dobili dokumentov, da si bomo lahko to vsaj prebrali, da bomo lahko vsaj si to bolj podrobno ogledali, ne pa potem kar takoj tik pred zdajci odločali o številkah in sploh ne bomo vedeli, zakaj gre. In to zaradi časovnih razlogov. Mislim, da moramo tudi o teh vprašanjih razmisliti, gospod predsednik, in morda bo kdo kaj takega že našel v poslovniku, morda smo to kdaj že imeli. Gospa Gresle pravi, da imamo v proračunu to tudi že zapisano, vendar pa v bistvu se to poskuša izkoriščati. In tako nekoliko postaviti demokratične odločitve. Na stran. Spomnim se, ko sem bil tudi predsednik tega odbora, smo to temo vedno imeli na dnevnem redu in če torej nimam dokumentov vsaj teden prej, če se s tem ne morejo ukvarjati poročvalec in poročvalec esencije, potem ne, ne, enostavno zavrnemo. Mislim, da s tem storimo več kot s pojmenskim glasovanjem. Hvala, gospod Gajer. Hvala lepa. Vprašanje cenjenega kolega Depreja. Kaj se misli s tem? Proračun parlamenta je del petega razdelka splošnega proračuna in tem petem razdelku imamo torej tudi razdelitev med, oba, med obi proračunski veji. In tukaj lahko seveda svet reče, tukaj se pa nam proračun parlamenta zdi zelo čuden, ampak tega ne reče, ker imamo džentlmenski sporozum in se to porabe tako, da potem tudi svet misli, da tudi mi ne bomo se tikali v njihov proračun. To ima določeno notranjo logiko s katero se ne strinjam, to moram jasno povedati, vendar pa moram na to upozoriti. Zato, da se bomo izognili razpravi, ki bi potem bilo v bilo sveto, da rovari po našem proračunu. To je edina pripomba, sicer pa kakšnih prav velikih prepričanj glede tega nimam. Proračunski postopek je pač proračunski postopek in če želimo imeti več vpliva pri nekaterih področjih, to lahko razumem, te moramo upozoriti na to, da imamo pač še svet, ki bi to lahko razumel kot vabilo. In to je potrebno upoštevati, preden sprejmemo stvari, ki bodo imele posledice, ki jih nismo mislili in ki si jih nismo želeli. Gospod Tarant. Hvala lepa. Še enkrat naj ponovim, da celo v manjših sklopih zakonodaje tukaj to ni nič revolucionarnega. Gremo v pravo smer, kajti vsi vemo, da smo z Lizbonsko pogodbo postali so zakonodajalci, ne polnopravno močen parlament, vendar pa notranje je po moje boljše, da kdo sprejema kakšne rečitve, kdaj dosežemo. In predlogi predsednika gredo v to smer. O tem smo že veliko krat govorili Morda bi že takrat pri džentlmenskem sporazumu v 70-ih želeli imeti eh, več jasnosti. No, tega ne vemo. Drugič, gospod Gajer je izpostavil dejstvo, da bi morali biti previdni, da ne bi nekako vabili drugih institucij k utikanju v naše delo. No, če nekaj nam ni všeč. Vendar pa si moramo zastaviti vprašanje, ali je kaj v enem proračunu ali v proračunu Evropske unije, če se nas je sram in če da, potem pa odprimo to Pandorino skrinico. In si oglejmo tudi parlamentarne, vstite, eh, pro, proračunske postopke sveta. Mi smo pač parlament. Merci, madame Grasleu. Hvala, gospa Grisle. Če me še pazani. Hvala lepa. Naj opozorim na nekaj zadev. Najprej. Pri vsej nepreglednosti, ki še vedno obstaja, smo vseeno precej pregledni. Če pomislim na svoj nacionalni parlament, nemški Bundestag, ne zaseda javno v svojih odborih in se tam ne da niti sodelovati, kaj šele vedeti, kdo je kako glasoval. In nikomor v Nemčiji se to ne zdi kakšna velika pomakljivost. In sicer tudi nikoga nisem slišala iz Nemčije, ki bi dejal, da bo potrebno raziskati, kdo počne kaj. Mislim torej, da smo pri zadnji razpravi o poslovniku uspeli uveljaviti, da imamo končna glasovanja s poimenskim glasovanjem. To se mi zdi dobro. In potem lahko rečem le, ko ima kdo, kak interes za take navidezne prošnje, ko nas to deli, namesto da bi nas združevalo, potem to ni dobro tako. Da mislim, da je dobro, da je tako, kot je urejeno sedaj in lahko pogumim vse, da bi, kar se tiče preglednosti, ne postavljali vsega v čas na kocko. To želim povedati. Seveda je potrebno določene stvari še izboljšati. To, kar je predsednik kritiziral, je bila bitka, ki smo jo izgubili, bila sem zranjen in to je bilo boleče, kaj ti vzrok je tičal tem, da je odbor za proračun vrš čas spreminjal predloge konference predsednikov. In potem so dajali, no to je pa dovolj, potem je bilo to sprejeto na plenarnem zasedanju in sedaj poskušamo še kaj rešiti. To je tudi pomembno. Po drugi strani, svet, Jens pa vendar se premika, kot je dejal Galileo. Svet je letos prvič podal poročila generalnih direktoratov na voljo. To prej ni bilo tako, tudi kar se tiče razrešnice sveta in boljših postopkov proračuna. Torej, tukaj napredujemo. Sedaj si skušam ogledati, kaj je v dokumentu in česa ni da bom bolje vedela in potem bomo nadaljevali z novim krogom svetov. Mislim, da smo torej storili znatne korake, dosegli precejšen napredek od Lizbonske pogodbe. Smo oslabljeni kot odbor za proračun. Tako pač je bilo, ko so se kolegi pogajali o tem, eh, šlo jim je na živce, da je imel odbor za proračun prevelik vpliv, zato so pač to spremenili in sedaj bi skušali zagotoviti, da bi posodobili nekatere zapise o pogodbah. Kajti je že vse skupaj zastarilo, takrat, ko so bile vzpostavljene evropske skupnosti, so bi, smo imeli samo proračun komisije in sedaj se govori samo o proračunu komisije, ne pa o drugih. Vse je bilo na računih komisije, seveda pa sedaj imamo svojo lastno pravo, nismo pa posodobili pogodbe in to besedilo, ki ni bilo posodobljeno, se sedaj sekretarat uporablja za to, da počne nekatere zadeve. Zato se sploh ni treba bati, da se bo svet omešaval v razrešnico parlamenta. Kajti tega ni v pogodbah ne podeli razrešnice niti sam sebi svet. Kar se tiče preglednosti, seveda obstajajo vrzeli in seveda bi si želela, da bi v proračunu imeli to bolj natančno navedeno. Kar se tiče eh, poimenskega glasovanja, pa se mi to ne zdi tako pomembno. Sedaj pa tudi vemo, da eh, gospod Kojmen ni glasoval kodeksa za obnašanje za eh, komisarje. In zaradi tega to vemo, ker imamo te podatke. No, eh, zaključili bomo s to izmenjavo mnen. Meni se je zdela zelo zanimiva in vesel sem, da smo imeli čas za to in da ga bomo tudi še nekaj imeli. Uh, bili smo tudi v težki situaciji, kot eh, se to večkrat zgodi v odboru za proračun. Imeli smo glasovanje na plenarnem zasedanju, potem pa eh, se zgodi včasih, da generalni sekretar eh, prekliče nekaj oziroma pravi, da naj bi glasovali drugače. Ne vem, kako se vi takrat eh, počutite. Mislim, da moramo v vsakem primeru upoštevati pravila. Danes ni nobene vizije, morali pa bi eh, imeti neko vizijo, ko gre za naložbe. In če imamo neporabljena sredstva, eh, je treba potem nekaj narediti s tem denarjem, ne pa samo financirati nekih nepremičnin. To res ni sprejemljivo. Nobena institucija ne more sprejeti takega delovanja. In eh, zato ustrajam pri tej točki. Generalni sekretar pa mi je včeraj dal odgovor in ta se mi tudi ne zdi sprejemljiv. Rekel je, zaradi Brexita ne vemo, kakšne bodo posledice in zato ne moremo nič načrtovati. Ampak katera institucija lahko tako deluje? Torej, sam tukaj ne bom popustil in to mora biti povsem jasno. Kar pa se tiče glasovanja, poimenskega glasovanja, eh, tukaj sem postavil eh, mejo res daleč, ampak eh, želim biti zahteven. Imeli bomo parlamentarjum v Parizu, ampak kakšen je razlog za to? ali smo kdaj razpravljali o tem. Ne, to ni eh, način delovanja, ki bi bil primeren moderni demokraciji. No, pa status quo med eh, svetom in parlamentom. Eh, zdaj velja dogovor, jaz se ne vtikam v tvoje zadeve, ti ne v moje. Eh, Tukaj gre sicer za eh, neko vljudnost, ampak na ta način ne bomo povečali transparentnosti in odgovornosti. No, amandmaje morate vložiti do 4. oktobra ob 3. popovdne. Eh, želel bi, da bi eh, bilo to poročilo še predmet razprave med nami, tukaj bi morali razpravljati o tem. Zdi se mi, da bi morali jasno pokazati, kdo kaj počne in biti odgovorni in transparentni. Hvala za vse vaše prispevke. Meni se je ta razprava zdela res eh, zanimiva in plodna. Gospod Fernandež, vi nam zdaj predstavili predlog spremembe proračuna številka 4 za 2016. Hvala, ampak ne morem predstaviti eh, nečesa, kar še ne obstaja. Um, ta sprememba proračuna eh, še ni bila sprejeta, komisije tudi ni eh, danes tukaj in če bi bila, bi vprašal, kdaj bomo prejeli ta predlog spremembe številka 4, kateri elementi bodo vključeni v to spremembo številka 4 ali bo nekaj denarja ostalo, kakšne so novice na tem področju ko gre za pregled eh, večletnega finančnega okvira, ali bo to vključeno ali ne, kako bomo naredili prilagoditve za dosego ciljev. To so tista vprašanja, ki bi jih sprožil zdaj za to, da prispevam k razpravi, ampak eh, tega predloga spremembe proračuna številka 4 še ni. Hvala. Mislim, da se s tem ukvarja gospa Georgijeva. Nekaj, ne vem, Zakaj torej tega še nismo dobili? Le rapport numero 15 est reporté. Poročil oziroma točka številka 15 je preložena, zdaj pa besedo dobi gospod Olbricht za to, da predstavi uvedbo programa za podporo strukturnim reformam za obdobje od 2017 do 2020. Gospod poročevalec, izvolite. Uh, uh, Hvala lepa. To je mnenje o programu strukturnih reform in to je nova zamisel komisije. Gre za nov program za podporo strukturnim reformam v državah članicah. Najprej. To na kratko povem. Kot veste, gre za nov instrument tehnične pomoči za izvajanje strukturnih in administrativnih reform. Še prav posebno gre za specifična priporočila po državah za izboljšanje učinkovitosti uporabe evropskih sredstev. sredstva prihajajo iz kohezijske politike. In v proračunu bo to zapisano, nova postavka bo znotraj kohezijske politike, bo pa to nekoliko drugače navedeno, ker bo to tehnična pomoč. In to bo dobil generalni sekretarjat, kot sem dejal, zato da motiviramo države članice. Seveda pa je to prostovoljen instrument, to je tisti glavni izziv. Komisija je predlagala instrument državam članicam, vendar pa istočasno, seveda, komisija počne vse, kar je v njeni moči, da bi države članice delovale po specifičnih priporočilih. Torej imamo priporočila za države, potem pa tehnična pomoč na prostovoljni podlagi za financiranje, ki bi naj bili na podlagi teh priporočil. Ta program je predviden za obdobje 2017 do 2020 v proračunskih terminih. Je to 142,8 tisoč evrov za 2017 do 2020. In 112 bo prišlo iz kohezijske politike, 30 tisoč pa iz eh, podeželskega razvoja. Ne zahteva pa to nikakršnih sprememb v večetnem finančnem okviru. Bomo pa potrebovali tri različne proračunske postavke, dve v ena B, ena pa v dve. V razdelku dve. Tako bi lahko potem del tehnične pomoči iz nacionalnih ovojnic prenesli sem, vendar pa vemo, da teče v državah članicah še razprava o tem. Ali bodo torej države članice, ko bodo zahtevale pomoč, prosile za pomoč in bo pomoč ponujena, potem ta sredstva namenili iz nacionalnih ovojnic in jih dali v ta koš. V mojem poročilu mojem mnenju, so nekateri elementi, ki mislim, da bi jih morali spremeniti v končnem besedilu tega poročila. Najprej izpostavljamo, da je ta novi instrument samo ena od rešitev. Torej, ne bo šlo za presedanje če bomo imeli podaljšanje programa tudi po letu 2020, bi morali imeti nove postavke, ne pa te iz kohezijske politike. Kajti ta predlog je nekakšen ad hoc predlog, ko kar rečemo, dobro, dajmo, potegnemo sredstva iz kohezijske politike za tehnično pomoč. Sam pa torej pravim, da je to samo ena od rešitev. Vsako podaljšanje bi potem v prihodnosti potrebovalo svoje postavke. Drugič. Začetni zneski, torej teh 142 tisoč, glede tega bi se morali dogovoriti v letnem proračunskem postopku. Bi se morali dogovoriti svetim parlament. Prav tako je pomembna ocena celotnega programa. Prav tako pa moramo tudi pojasniti, da bomo imeli zneske v aktualnih cenah. To ni popolnoma jasno v besedilu. In potem se predlaga stopna sofinanciranja 100 odstotkov, jaz pa pravim do 100 odstotkov. Ne kar 100 odstotkov. To je tehnični premik med členi, kar se tiče financiranja pripravljenih ukrepov komisije iz finančnih ovojnic na primernost financiranja. Torej, imamo sedaj nov predlog za motivacijo državam članicam, da izvedejo reforme, da spoštujejo specifična priporočila za države in sredstva bodo torej prihajala iz kohezijske politike. To je torej moj predlog. Sedaj pa čakam na predloge sprememb. Hvala. Merci, Hvala, gospod Olbricht. Predloge sprememb morate vložiti do 4. oktobra ob 18. uri. Tukaj v tem odboru bomo glasovali. 9. ali 10. novembra in 29. Eh, novembra bo glasovanje v odboru regij. Eh, gospod Manka bi rad prvi besedo, izvolite. Da, sem se počakovati panov izpravdajcov. Hvala lepa. Naj se prisrčno zahvalim poročevalcu, strinjam se z njegovimi predlogi sprememb. Moram pa reči, da je glavni cilj programa izboljšanje administrativnih zmogljivosti na vseh ravneh, v vseh državah članicah, ki zaprosijo za pomoč. Država, ki zaprosi za pomoč, mora vključiti tudi lokalne in regionalne organe. Program mora biti dan na razpolago tem ravnem. Ta program je nekakšna poskusna faza, zato moramo potem izvesti tudi oceno, ko bomo lahko videli, ali se tak program sploh splača. Prenos finančnih sredstev je lahko samo začasni ukrep tehnična pomoč strani komisije. bo potegnila poduk iz programov prejšnjih let. Naprimer, kot je bila pomoč za Cipr in Grčijo. Tudi tukaj smo imeli revizije in z tega se moramo kaj naučiti. Pomoč za Grčijo in Cipr, tukaj smo bili uspešni, vendar pa ni šlo za sistematične preverbe. Zato bi podal dve priporočili. Najprej potrebujemo jasno strategijo s prednostnimi nalogami in cilji in komisija mora zagotoviti, da bo izvajanje tehnične pomoči oceneno, ovrednoteno, glede na zastavljene cilje. Oceno moramo ohraniti znotraj celotnega postopka. Hvala, gospod Manka. Želi še kdo besedo? Gospod Maragal, izvolite. Zelo na kratko, gospod Olbricht. Strinjam se z vami. Mislim, da tukaj ni razhajanj med tem, kar ste vi razložili in tem, kar lahko preberemo v vašem prvotnem besedilu. Mi smo vložili določene predloge sprememb, mogoče niste še imeli časa vsega pregledati. Mogoče tudi zdaj ni pravi čas, da se spuščamo v podrobnosti v zvezi s tem, ampak nekaj pa le nasplošno. Eh, tukaj gre za vprašanje, ki ni uh, striktno tehnično ali striktno uh, instrumentalno. Mm, gre za pomemben uh, dokument, torej pomemben uh, podporni mehanizem za strukturne reforme. Uh, vendar pa tukaj obstaja tudi nujnost ukrepanja, ko gre za strukturne reforme. Uh, kako eh, eh, se morajo izvajati, eh, potem ali naj vključujejo pogojevanje ali ne. Naša vloga bi morala biti naslednja. Zagotoviti moramo neodvisnost koncepta teh podpornih programov. Ne uporaba pogojevanja oziroma tega instrumenta, ko gre za strukturne reforme oziroma ko gre za uh, strukturne sklade. Ti podporni programi pa morajo priti ne samo na prošno države članice. Vi ste omenjali prostovoljni vidik, ampak eh, mora tukaj iti za neko skupno prošno države članice, ki se je posvetovala s svojimi regijami, s civilno družbo in eh, takrat se potem identificira, kateri so eh, problemi te države ali regije, ki je potrebuje podporo in tako naprej. In eh, mislim, da v tem smislu bi bilo to dobro, moramo pa seveda izpostaviti ta vidik in mi bomo to naredili oziroma smo že v obliki predlogov sprememb. Hvala. Merci. Hvala. Nihče več ne želi besede, tako da prosim gospoda. Gospa Gresle še, oprostite. Najprej gospa Gresle, potem pa boste vi zaključili, gospod eh, Olbricht. Imam vprašanje za poročevalca. Eh, presenečen sem, da je zelo malo sredstev na voljo. Mm, za koga pa bo sploh to namenjeno? Koga bo to sploh zanimalo? Uh, Hvala lepa gospa Gresle me sprovocirala, da bom političen, ne proračunski. Kar se tiče političnega vidika, vprašanje za nas politike je, zakaj države članice ne izvajo strukturnih reform. Zakaj ne? Zato, ker nimajo denarja ali zato, ker si tega ne želijo. Ali pa niso pripravljene tega storiti. To je tisto glavno vprašanje. Torej, namen komisije je, po moje, motivacija držav članic, da to storijo. Seveda je na voljo malo sredstev za prave strukturne reforme. Pravo politično vprašanje, ki sem ga že zastavil komisiji, pa je, kako boste motivirali države članice, da bodo prosile za sredstva. To je to, kar je pomembno zelo jasno sem dejal. Če želite, da so specifična priporočila po državah izpolnjena, potem morate zvesti strukturne reforme. In to je sedaj ta spodbuda za izvedbo strukturnih reform. Torej, politično gledano je to instrument, ki omogoča izvedbo strukturnih reform nobeni od držav članic, torej gre za 142 milijonov za 4 leta, to je seveda simbolična vsota. Seveda je se nekoliko odvisno to od reform. Imamo pa pozitivne rezultate iz Grčije, to je delovalo tam. Torej, potrebno je od zunaj motivirati z denarjem. Se pa strinjam, da sredstev ni veliko. Je pa to politični način razmišljanja. Mislim, da je to vse lepo in prav poskusimo, vendar pa to niso. To ni denar za strukturne reforme, seveda. Bien. Dobro. Prišli smo do konca našega dela. Hvala poročevalcu in hvala vsem, ki ste ostali do konca naše seje. Ima kdo kaj pod točko razno? Ne. Imeli smo načrtovan sestanek tudi za jutri do povdne, eh, ampak smo danes že vse naredili, tako da odpovedujem sestanek za jutri eh, do povdne. Naslednjo sejo pa bomo imeli 10. in 11. oktobra v Bruslu. Hvala vsem, s tem je sestanek zaključen.